dobili in še enkrat hvala, da ste bili z nami. Torej, kolegi in kolegice, po dnevnem redu sedaj sledi eh, izjava visoke predstavnice v zvezi s prednostimi nalogami parlamenta za svet OZN za človekove pravice. Začenjamo z razpravo. In Počakali bomo nekaj trenutkov, da se govorniki zamenjajo. Vi olepta. se opravičujem gospa benova ste prosili za besedo? Kolegi in kolegice, naj ponovim. Po dnevnem redu sta predvideni izjavi sveta in komisije v zvezi z zasedanjem sveta OZN za človekove pravice v Ženevi od 1. do 26. marca 2010. V imenu sveta ima besedo gospod López Garido. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija se v Ženevi, v Bruslju in v prestolnicah držav članic pripravlja na sodelovanje na zasedanju sveta OZN za človekove pravice. To je forum, v katerem razpravljamo o človekovih pravicah po vsem svetu, tam pa razpravljamo tudi o prizadevanjih mednarodnih skupnosti za izboljšanje položaja človekovih pravic po svetu. To je torej glavna značilnost oziroma glavni element razprav, ki bodo tudi tokrat potekale v okviru Sveta OZN za človekove pravice. Svet eh, predsedstva vlogo tega organa jemlje zelo resno. Zelo resno jemljemo izzive, s katerimi se soočamo na področju človekovih pravic v Evropski uniji. Eh, v to delo je vključen podpredsednik španske vlade, pa tudi uh, ostali vodilni v Evropski uniji zelo trdo delajo v pripravah na to konferenco. Predsedstvo bo torej eh, aktivno vključeno v delo sveta. Zagovarjali bomo stališča Evropske unije v zvezi z vprašanji, ki so pomembna za številne naše države članice. Eh, poleg nacionalnih pobud pa bo Evropska unija predložila tudi nekaj resolucij. Prepričani smo, da mora svet imeti ustrezne instrumente za to, da lahko ščiti človekove pravice, da se lahko odziva na resne kršitve človekovih pravic. Zato pa potrebujemo eh, specifične mandate za posamezne države. To velja naprimer za Burmo, za Severno Korejo. Eh, vse to bodo resolucije o specifičnih zadevah. In posledica tega je, da potem Združeni narodi ukrepajo v posamezni državi, kot to velja za Demokratično republiko Kongo. E, to je torej e, glavna naloga sveta OZN za človekove pravice. E, še nekaj točk, ki bodo na dnevnem redu zasedan našega sveta, so naprimer Eh, tudi zadeve, ki so na dnevnem redu pri vas, eh, naprimer Goldstonova priporočila glede Izraela in Palestine. Evropska unija je prepričana, da nam to poročilo daje resno podlago za delo in prepričani smo, da je potrebno izvesti eh, preiskave kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Eh, naj pa spregovorim še o tem, kako naj bi potekala reforma sveta OZN oziroma kako bo reformirano delo tega organa. Večino te reforme bo izvedene leta 2011 in v tem poročilu želimo zagotoviti, da bo Evropska unija imela jasno strategijo sprejeti moramo stališče, ki nam bo omogočilo, da bomo lahko angažirani in se aktivno borili za zaščito človekovih pravic. V vsakem primeru je jasno, da bo Evropska unija še naprej zagovarjala eh, neodvisnost urada visokega komisarja za begunce. Ravno tako želimo, da v svetu za človekove pravice še naprej sodelujejo nevladne organizacije. Hkrati pa želimo zagotoviti, da lahko Združeni narodi jasno ukrepajo v primerih kršitev človekovih pravic. Še naprej naj bi torej eh, svet za človekove pravice izdajal mandate za ukrepe v primeru kršitev. Evropska unija ima torej jasno strategijo za podporo vloge sveta OZN e za človekove pravice. Vse to je del zunanjega delovanja Evropske unije in upamo, da bomo pod eh, vodstvom visoke predstavnice eh, dobro in bolj jasno sodelovali eh, Eh, in da bomo sodelovali tudi v prizadevanjih za zaščito dela sveta OZN za človekove pravice. Želimo, da bi bilo delo tega sveta bolj vidno in bolj pregledno v prihodnjih letih, predvsem v eh, prehodnem obdobju. Pod vodstvom predsedstva, ki ga zastopam sam, eh, si Svet Evropske unije prizadeva, da bi kar najbolje prispeval k zaščiti človekovih pravic po svetu. Najlepša hvala. Tudi uh, vas, gospa Georgieva, pozdravljam uh, pri vašem prvem nastopu na plenarnem zasedanju, torej v imenu komisije dobi besedo gospa Georgieva. Uh, Najlepša hvala za to prijazno dobrodošlico in zelo primerno se mi zdi, da danes v prvem nastopu govorim prav o človekovih pravicah, eh, kar je zelo skladno z mojim portfeljem. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, eh, komisija vsekakor podpira to, kar je povedalo špansko predsedstvo, bi pa dodala k temu, kar je že bilo rečeno, še dve pripombi v zvezi s prednostnimi nalogami naslednjega zasedanja in v zvezi s tem, kako bo Evropska unija eh, obravnavala te prednostne naloge. Eh, številne države eh, delajo na osnutku eh, resolucije o pravicah otrok, ki naj bi se posebej osredotočala na boj proti spolnemu nasilju nad otroci. E, komisija je zelo zaskrbljena nad tovrstnim spolnim nasiljem, ki se zelo pogosto pojavlja tudi pri otrocih. Evropska unija bo poskrbela za to, da bo to ustrezno vključeno tudi v resolucijo. Ravno tako bo Evropska unija aktivno sodelovala v delovni skupini za pravice invalidnih oseb. To je namreč tesno povezano z našimi internimi se bom, politikami, se bomo kmalo zaključili eh, proces pristopa k konvenciji o pravicah invalidnih oseb. Še eno tematsko področje, ki je eh, posebej zanimivo, je pravica do hrane, eh, kar je v skladu z doseganjem ciljev tisočletja. Hkrati pa eh, so pomembne tudi človekove pravice interno razseljenih oseb, ki v nasprotju z begunci niso ustrezno zaščitene v mednarodnih konvencijah in eh, ustrajali bomo pri tem, da se to spremeni. Naslednja pripomba, ki jo želim podati, pa je podpora Evropske unije sprejetju. Eh, poročila v zvezi z rednim splošnim pregledom. Gre za zelo pomemben trenutek države, namreč lahko eh, ob tej priložnosti javno objavijo svoje zaveze za izboljšavo položaja človekovih pravic. Istočasno pa lahko države zaprosijo za mednarodno pomoč pri uresničevanju teh zavez. Komisija je zelo odprta za razprave s partnerji o tem, kako bi podpirali uresničevanje priporočil iz tega pregleda. E, kot je že poudarilo špansko predsedstvo, je e, uspeh tega procesa v veliki meri odvisen od odprtosti, ki jo bodo pokazale države članice. Učinkoviti smo namreč lahko le, če bomo o, igrali vodilno vlogo s tem, da bomo predstavljali vzor drugim. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na govornike v imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Andrikjene za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod eh, predsedujoči svetu. Pozdravljam dejstvo, da bo na naslednjem eh, da bo Evropski parlament sprejel resolucijo v zvezi z naslednjim zasedanjem sveta OZN za človekove pravice. Ravno tako me veseli, da bo na to zasedanje Evropski parlament poslal tudi svojo delegacijo. Kajti običajno smo samo uh, predlagali svoja priporočila svetu. 13. zasedanje je eh, zelo pomembno zasedanje, ki bo vključevalo razprave in pogovore na visoki ravni v zvezi s številnimi pomembnimi temami, ki, je, ki ste jih izpostavila komisarka in gospod minister. Eh, tu gre naprimer za vprašanje vpliva podnebnih sprememb na človekove pravice po vsem svetu. Eh, zelo nas veseli, da so se tudi ameriški partnerji odločili se angažirati v okviru tega sveta vendar pa se moramo zavedati, da obstaja grožna, da bi vzeli za žrtev celoten eh, proces in da bi s tem spodkopali verodostojnost eh, celotnega eh, organa. Iran je nakazal, da namerava kandidirati za mesto v tem svetu. Zelo neprijetno bi bilo, če bi bil Iran izvorjen, kajti s tem bi se še povečalo število držav v tem svetu, ki imajo vprašljivo Eh, preteklost glede človekovih pravic. Na ta način bi eh, ta svet postal ravno tako neočinkovit in neverodostojen kot njegova predhodnica Komisija za človekove pravice. Potrebno je torej poskrbeti za čim večjo verodostojnost tega sveta in poskrbeti za to, da bo ta ohranil svojo avtoriteto. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sledi gospod Howitt za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ali lahko, eh, za začetek bi pozdravil angažma eh, Evropskega parlamenta na tem področju. Eh, lobirali smo v eh, New Yorku za eh, asistenta generalnega sekretarja, ki bi, so, ki bi povečal. Eh, profil človekovih pravic. Hkrati pa sodelujemo tudi s tretjimi državami kot eh, del skupnih prizadevanj za promoviranje človekovih pravic po svetu. In zelo sem ponosen na to, da se bo tudi v Ženevi pokazalo, da smo dejansko eden največjih zagovornikov človekovih pravic. Naša resolucija pa mora pokazati tudi, da smo zagovorniki reform. Eh, sveta OZN za človekove pravice. Ta svet je preveč spolitiziran in tisti delegati, ki eh, cinično stojijo v svojih eh, avtomobilih pred vhodom ob šestih zjutraj, zato da bi se lahko prvi upisali na seznam govornikov in eh, nasprotovali kritikam Šrilanke. Eh, Torej, to mora izginiti in dejansko je potrebno poskrbeti, da bomo se ukvarjali z kršitami človekovih pravic, kjerkoli in kadarkoli se zgodijo. Eh, podpiram to, kar je povedalo špansko predsedstvo v zvezi z nadaljnimi reformami in strinjam se s kolegico, ki je povedala, da bo eh, smrtni, smrtonosni udarec temu svetu, če bo Iran dejansko ozvoljen, kot se nekateri bojijo. Največji preizkus na področju človekovih pravic uh, eh, je, eh, ko, ga, eh, torej, ko postane žrtev obtožb o kršitvah človekovih pravicah. In na zadnjem svetu je bila govora tudi o skupnih. Eh, preiskavah skrivnih prijetij v boju proti terorizmu. Nismo vedno veseli kritik, ampak tudi sami jih moramo biti pripravljeni sprejeti, kadar kritiziramo druge. Najlepša hvala, gospod Hovet. Gospa Ojulon za minuto in pol. Gospod predsedujoči. Predsednik sveta, gospa komisarka. Skupina liberalcev si želi, da bi bila Evropska unija vidna in da bi odigrala vidno vlogo na 13. zasedanju sveta OZN za človekove pravice. Sem eh, so avtorica eh, resolucije o zasedanju sveta OZN. In naj spostavim dve točki. Nespremljivo je, da se svet ne želi ustrezno oziroma dovolj hitro odzvati na krize človekovih pravic v Afganistanu, Gineji, Jemnu in Iraku. Svet za človekove pravice kot organizacija, ki zastopa vse priznane države na svetu, eh, mora opozarjati na prašljive človekove pravice oziroma na kršitve človekovih pravic v vseh državah. E, to vrstni dogodki e, iz preteklosti kažejo, da je svet šibak in da ne more uresničevati svojih nalog. To pa še bolj povdarja tudi kandidatura Irana na majskih volitvah. Absurdno je že samo pomisliti, da bi Iran s svojim teokratičnim režimom bil izvoljen v ta svet, kajti gre za državo, ki sistematično eh, zatira kakršne koli demonstracije in že samo to jo diskreditira v mednarodni skupnosti. Prosim visoko predstavnico, da zauzame jasno stališče glede tega in da pritisne na Organizacijo združenih narodov. Najlepša hvala, sedaj gospa Ojhautala, minuto in pol. Gospod eh, predsedojoči, za Evropsko unijo se trenutno odpira velika možnost, za to, da določi in utrdi pravno podlago na naslednjih zasedanjih. Slišali smo že zelo dolg eh, seznam, ki si ga je pripravil svet. Ampak ali to res pomeni, da bo Evropska unija na ta način v, v prvih vrstah? Kar zadeva kršitve človekovih pravic in mislim, da sedaj dobivamo možnost, da zahtevamo od sveta, da nas obvestijo o tem, kako se v zvezi s poročilom, eh, kakšno je stališče držav članic. In mislim, da bo le na ta način moč eh, kaj doseči zlasti, če ne, žim, ne želimo uh, tavati v temi. In vsi, ki so odgovorni za te kršitve, morajo priti pred sodišče. Poročilo gospoda Haveta kar zadeva stanje v zaporih, mislim, da je tukaj zelo pomembno. Vse nečloveško ravnanje, kjerkoli na svetu se že dogaja, moramo obsoditi. Ti zapori so bili v tajnosti celo vrsto let, ampak države članice so tudi same delno prispevale k temu, da je situacija takšna, kot je. Torej tudi uh, pred svojim pragom moramo pomesti. Gospod predsedujoči, še nekaj. Mednarodno kazansko sodišče mora zauzeti zelo jasno stališče v zvezi z vprašanjem sprememb statuta. Gospod Tenok. Hvala, gospod predsedajoči. Mislim, da je cela vrsta držav članic in poslank in poslancev ogrozila ta poročila. Kuba, Pakistan, Saudova Arabija, Gabon in tako naprej. To so potencijalni kandidati, ki bi jih bilo treba vključiti na ta seznam. Mislim, da se moramo sedaj vključiti na celotni ravni Evropske unije v to razpravo. Eh, gre tudi za pravice otrok, za varno hrano. Napad Izraela na gazo je tudi eden od teh dogodkov. Kljub tej resoluciji je treba uh, omeniti, da celo vrsto uh, kršitev v Gvineji, Konakri, Jemenu, Pakistanu in tako naprej uh, še nismo odločno obsodili. Tudi izredne, uh, izredne izročitve so omenjene v tem seznamu, vendar se mi zdi, da tudi države članice imajo tukaj odgovornost za našo varnost. Hvala. Hvala. Gospa Sinclair. Gospod predsedujoči, komisija se zauzema za definiranje obrambo človekovih pravic, ampak v 21. stoletju se mi zdi, da ne vemo natančno, kje smo. Lizbonska pogodba je, sama, je bleda senca magne karte zlasti ko gre za človekove pravice. Videti je, da zelo radi svetujemo drugim in jih kritiziramo, vendar je treba tudi nase pogledati kritično. Ironično se mi zdi naslednje. Evropska unija podpira pravice prebivalcev Kašmirja, vendar eh, njihovega referenduma, ki so jim ga v letu 1947 obljubili Združeni narodi, še ni prišlo do nobenega napredka. Pravzaprav komisija tukaj prevzema pristojnost držav članic na zelo pomembnem področju zunanje politike in to s pomočjo Lizbonske pogodbe. Naj se vrnem na ta referendum, ki so ga obljubili v času britanskega protektorata, ki pa se nikoli ni zgodil. Zato mislim, da je treba samo odločanje eh, zagotoviti tudi prebivalcem Kašmirja. Gospod Salafranka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je danes eh, izredna priložnost, da univerzalnost, nedeljivost eh, in eh, suverenost človekovih pravic še enkrat poudarimo. Naš parlament se je sicer na različne načine odzval na kršitve človekovih pravic po, vseh, po vsem svetu in to v letnih poročilih, pa tudi v različnih resolucijah, zlasti eh, tudi s tisto, ki se nanaša na Iran predhodniki so že omenili paradoks, da nekatere države, kjer je položaj človekovih pravic zelo slab, so istočasno tudi vključeni v celo vrsto nadzornih organov, recimo v Iranu. Vendar Iran ni edin primer te vrste. Združeni narodi ne bodo mogli več delovati, če bodo poskušali delovati na podlagi podpore teh držav. To bo ogrozilo avtoriteto te organizacije v nekem drugem organu tega parlamenta smo danes popovdne povdarili, da so poslance Evropskega parlamenta izgnali iz Kube. Eh, obžalujemo mm, smrt gospoda Zapate, eh, ki je bil politični eh, zapornik in ki je po 84 dneh gladovne stavke in življenja v nečloveških razmerah včeraj umrl. Mislim, da je to zelo slab znak. Gospod Sančes, ki je blizu socialnim demokratom, je povdaril, da bi se lahko tej smrti vsekakor bili izognili. Ta smrt je torej načrtovani nakletni umor, tako jo moramo obravnavati. Gospa komisarka, poznamo stališče predsedstva sveta. Zanima pa me, kakšno je vaše stališče z etične, politične perspektive, ali resnično lahko kaj takšnega uh, opravičimo, da pride do takšne uh, smrti kot uh, pri gospodu Zapati. Mislim, da je treba odnose med EU in Kubo postaviti na nove temelje. Hvala. Želel bi pozdraviti v naši sredi načkofa, predsednika uh, škofovske konference Portugalske. Mislim, da je tukaj. Ste tukaj? Prisrčno dobrodošli. Še enkrat vas torej prisrčno pozdravljam v naši sredi. Želel bi izraziti tudi ob tej priliki naše sočutje glede na situacijo na Madeiri.